komisije o eh, postopku integracije Kosova. Najprej bom dala besedo ministru Kendersu. Izvolite. Thank you very much, uh, Madam Chair. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane gospe in gospodje. Najprej naj povem, da pozdravljam vaše soglasje katalizijsko pridružitvenemu sporazumu za Kosovo. To je bil pomemben dosežek. Sedaj po svetu delamo na tem, da bi zaključili ta postopek, zato da bi ta začel delovati kar sedaj hitro. Stabilizijsko pridružitveni sporazum je prvi celovit dogovor med Evropsko unijo in Kosovom. In to je po mojem mnenju pomemben politični signal za podporo eh, prihodnosti te države. Veliko je odvisno od tega, kako se bo sedaj sporazum izvajal. Eh, ljudje v Kosovem bodo čutili konkretne posledice sporazuma, če bodo uvedli konkretne reforme. Osrednjega pomena za Kosovo je, da se osredotočajo na izvajanje sporazuma. Zlasti se mora osredotočati na to, da bi izboljšali vladavino prava, vključno za neodvisnostjo sodstva. Kosova mora okrepiti boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, kajti to ostaja resen problem in pa um, urediti eh, mora pomembne eh, primere na tem področju. Treba je uvesti standarde na Kosovam. Obsojamo uporabo nasilja in pozivamo vse strani, da naj probleme rešujejo preko političnega dialoga in naj izvajajo um, reforme eh, v smislu Evropske unije. Sedaj pozivamo vse politične akterje naj presežajo eh, resne notranje težave in naj prepeljajo Kosovo naprej. Politična stabilnost je nujnega pomena za konsolidacijo evropskega procesa ki ga je sprožil stabilizacijsko-predružitveni sporazum. Stabilizacija in predružitev gre sta roka v roki. In stabilizacija v tem kontekstu pomeni tudi to, da se normalizirajo odnosi s Srbijo. O tem smo ravno razpravljali v naši prejšnji točki. Stabilizacija mora biti povsem vidna, če tega ne bo, potem se bo težko ločiti pridružitve zasledili smo eh, dober napredek v dialogu med Prištino in eh, Biogradom v preteklem letu. Avgust dosežen velik napredek. Vem, da politične stvari niso bile enostavne. To je še vedno zelo politično občutljiva zadeva. In sedaj bo pomembno za Kosovo, da hitro izvaja svoj del tega sporazuma, ne glede na notranje težave, za katerimi se sooča. V tem smislu um, črpam um, um, upanje iz srečanja Mustafa Vučić, ki sta povdarila, kako pomemben je sporozum za obe državi. Svet bo natančno spremljal razvoj dogodkov, podpirali bomo Kosovo in velik povdarek bo na eh, socialnih in gospodarskih reformah, vključno s tehnično in eh, ekonomsko pomočjo. V mislih imam gospodarsko eh, rast in poglavitnega pomena je ustvarjanje zaposlenosti. Dovolite še nekaj besed o procesu vizumske liberalizacije. To je prva politična prioriteta za Kosovo. Eh, komisija je izdala pred kratkim poročilo in ugotavlja, da eh, Kosovo dosega napredek eh, in sicer na področju vsega, kar zadeva vizumsko liberalizacijo. Je pa tukaj pet stvari, ki jih mora še zagotoviti štiri eh, področja ostajajo ključne prioritete. Ključnega pomena za Kosovo bo, da delajo na teh štirih področjih. Ko bodo eh, merila izpolnjena, bo svet te zadeve omogočil. Naj še enkrat povdarim pomembno vlogo Euleksa. Ta podpira reforme in pa krepitev vladavine, pla, vladavine prava na Kosovo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod ministar. Hvala lepa za vaše otvoritvene besede. Sedaj pa dobi besedo gospod Han. Izvolite. Gospa predsedajoča, eh, minister, eh, spoštovane kolegice in kolegi. Pred dvemi tedni sem bil v Evropskem parlamentu in se se vam zahvalil za podporo, kar se tiče odnosov s Kosovem in podali ste svoje soglasje za stabilizacijsko pridružitveni sporazum. Rad bi se zahvalil odboru za zunanje zadeve in eh, zlasti tudi Ulrike Luneček, poročevalki, za njuno podporo. Evropski parlament je izglasoval podporo um, Svet bo sprejel sporazum ob koncu tega meseca, in eh, Prištini, Priština ve, kako Evropski parlament podpira ta sporazum. Pomembno pa bo izvajanje sporazuma. To bo poglobilo naše politične odnose, to bo zagotovilo tudi eh, bolj predvedljivo poslovno okolje, eh, kar bo potem povzročilo več delovnih mest in gospodarsko rast. Politični vodje bodo, upam, izkoristili eh, priložnost tega stabilizacijsko-predružitvenega sporazuma za to, za to, da se bodo usedli za mizo in razpravljali o razlikah in pa našli rešitev za izhod iz krize. Politična paraliza v Prištini je trajala mnogo predolgo in je povzročila eh, veliko škodo. Skrajni čas je, da se opozicija odpove obstrukciji in pa nasprotovanju in da se loti dela leta, poročilo um, o Kosovo leta 2015 podarja sledeče. Kosovo um, potrebuje strukturne reforme za to, da uh, bodo ko sledičem problemom. Um, brezposobnost je nespremljiva visoka, gospodarski razvoj pa ni zadosten. Več se morajo osredotočati na rezultate na področju boja proti organiziranemu kriminalu in proti korupciji. Isto velja za uh, neodvisnost sodstva. Uh, Napredek na tem področju bi moral zagotoviti, da bodo imeli ljudje na Kosovem boljšo prihodnost. To se odraža v sporozumu in pripisujemo tudi velik pomen normalizacije odnosov Kosova s Srbijo. Kosovo mora izvajati sporazum, ki je bil dosežen in mora še naprej delati eh, na izboljšavah. Kosovo mora zagotoviti, da eh, bo eh, eh, specializirano sodstvo postalo operativno. Ehm, in Kosovo bo moralo sodelovati s tem organom in to bo pomembno za njegov ugled. In to je pomembno tudi za prihodnost v Evropski uniji. Kosovo mora še naprej sodelovati z EULEX-om in pa z izvajanjem njegovega mandata. To je pravna obveznost v okviru stabilizijsko-pridružitvenega sporazuma. Vizumska liberalizacija je ključnega pomena za Kosovo, to je jasno. In eh, kosovski napredek na tem področju je pomemben za Evropski parlament. Zadnje poročilo komisije iz preteklega decembra eh, beleži znaten napredek. Sklene pa tudi to, da, je treba, da mora Kosovo izpolniti še določene pogoje, Um, preostale pogoje, preden sprejmemo vizimsko liberalizacijo. In mislim, da bodo kmalo pogoje izpolnili in verjetno bomo kmalo lahko zapisali pozitivno poročilo. Naj se še enkrat zahvalim vsem vam za vašo podporo in veselim se razprave. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Marjas nam je povedal, da imamo tehnični problem z tolmačanjem v gršino. Upam, da bomo ta problem lahko kmalo rešili. Sicer bomo morali poklicati tehnike. Toda um, morda se bo zadeva enostavno rešila. Naslednja je na vrsti gospa Lunaček, poročevalka. Hvala lepa. Eh, gospod predsedojoča, minister, eh, komisar, kolegice in kolegi. Kosovo je najmlajša evropska država. Eh, Kosovo je zglasilo neodvisnost po vojni, po zelo težkih časih. In Kosovo, na Kosovem so mladi in stari ki želijo, da bi Kosovo postalo članica Evropske unije, eh, da bi prejeli popolno članstvo. To je izredno proevropska država in v zadnjih letih so dosegli napredek, kot je omenil komisar in kot je dejal tudi eh, komisar v imenu sveta. Eh, stabilizacijsko-pridružitveni sporozum je bil izglasovan pred dvemi tedni v Evropskem parlamentu. In kmalo bo začel delovati. Napredek je tudi v dialogu med Kosovom in Srbijo. Ni še zadosten, pa vendarle napredek. Če bodo šle stvari v redu, bo Kosovo imelo svojo telefonsko številko. Do sedaj je ni imela, torej dosiženi napredek, ampak še vedno ni dovolj. Evropski parlament je podpiral neodvisnost Kosova od samega začetka in tu eh, moramo iti naprej s svetom in s komisijo kajti ta država še vedno ni priznana sa strani vseh držav članice Evropske unije. Pet držav še vedno blokira to, da bi Kosovo postalo, eh, postalo eh, član Evropola eh, v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. In to je še nekaj, kar je pomembno državljanom. Namreč UEFA, Mednarodno dogomedno združenje ali pa Eurovizija za tiste, ki vam je to pri srcu te stvari so pomembne za državljane in tu je treba storiti več. In predvsem na prvem mestu vizumska liberalizacija, kot je bilo že omenjeno. Ker ljudje imajo občutek, da so zaklenjeni, predstavljate si, živite v zelo majhni državi. Vsi državljani sosednjih držav lahko svobodno potujajo v Evropsko unijo, da obiščejo prijatelje in znance, da obiščejo eh, prelepa mesta Evropske unije, vi pa ne morete. Čeprav so vaši starši in eh, dedje v Jugoslaviji eh, pred več kot 25 leti lahko prosto potovali in to je treba izboljšati. Kosovo mora eh, nekaj še postoriti, ampak tudi komisija mora storiti več in sedaj se neposredno obračam na komisijo in na svet. Naj hitro eh, nadaljujeta z delom, takoj ko bo dala komisija zeleno luč. Zagotovite, da bodo kosovčani lahko prosto potovali. Sedaj pa domača kriza na Kosovem. Prejšnji teden smo imeli integracijski odbor um, um, za Kosovom tukaj. Vse eh, stranke v vladi in v opoziciji morajo sodelovati in vedno znova sem pozivala uh, opozicijo naj nehajo uporabljati nasilje, naj nehajo blokirati delo vlade. Demonstracije so v redu, ampak prosim mirne. Pozivam tudi vse strani. Uh, da naj eh, spremljajo poziv predsednika, da naj se lotijo dialoga in da naj najdejo nenasilno rešitev za domačo krizo. Kar se tiče izvajanja sporazuma o dialogu med Kosovom in eh, Biogradom, eh, potrebujem še nekaj več stavkov. Hvala. Pomembno je, da se to izvaja, ampak v skladu z Eh, združenjem eh, občin za srbsko večino v skladu z eh, sodbo ustavnega sodišča. Tukaj gre za načela. Tukaj imamo tri mednarodne sodnike v tem ustavnem sodišču. To je treba podpriti. V poročilu so številne podrobnosti in v te podrobnosti se ne morem spuščati, ker ni časa. Zahvaljujem se poročevalcem v Sincu za dobro sodelovanje. Upam, da bo parlament podprl Kosovo eh, na njegovi evropski poti. Upam, da bomo nudili močno podporo, tako kot tudi v prejšnjih letih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Adak Tuson gospa predsedajoča, poročila o napredku Evropske komisije je izdan v pomembnem trenutku za Kosovo. Evropski parlament je pozitivno podprl eh, stabilizacijsko pridružitveni sporazum. To je sporazum, ki ni pomemben samo za gospodarstvo, pomemben je tudi za kosovsko integracijo v Evropski uniji. Ne glede na, te, no, glede na to, pa mora Kosovo narediti še nadaljne korake. Prvič, vizumska liberalizacija. Številni upamo, da bo Evropska komisija našla eh, oziroma ugotovila, da so merila eh, eh, izpolnjena. Mm, upam, da se bo to zgodilo kar se da hitro. Vemo, da bi bil to pomemben signal Kosovčanom namreč, da njihovo prilagajanje, približevanje Evropske unije prinaša rezultate. Potem drugič, eh, združenje eh, kosovskih občin sa srbsko večino, to je ta hip ena najpomembnejših stvari za kosovske politike. Uspešno izvajanje bo, upajmo, pomenilo nadaljne korake v smeri normalizacije sa Srbijo. In upam, da se bodo vrnili k konstruktivnemu odnosu med vlado in opozicijo v Prištini. Eh, gospa predsedojoča, danes razpravljamo o tej resoluciji, ki je dobro pripravljena. Gospa Lunaček je izdelala dobro resolucijo in ta odraža splošne poglede Evropskega parlamenta, da bi podprli ljudi, eh, ki živijo na Kosovam, na njihovi poti proti Evropski uniji, bo Evropska ljudska stranka podprla to resolucijo pri glasovanju. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Panceri. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sam se zahvaljujem gospi Lunaček za delo na tem poročilu o napredku na Kosovem. To odraža tudi sedani prehod na Kosovem. Pomembno je, da Evropski eh, eh, parlament je podprl stabilizacijsko predružitveni sporazum, to je potrditev za evropsko perspektivo Kosova. Mislim, da so pogoji izpolnjeni za to, da se lahko Kosovo približa konsolidiranim ciljem. Gospa Lunaček je pokazala, ki mora Kosovo še kaj postoriti. Omenila je normalizacijo odnosov s Srbijo, in eh, pospešiti je treba politiko in pa reformo javne uprave. Nekaj je bilo tu že narejenega, to, da obstajajo še močni pomisleki. In potem so tu še trije največje gospodarski problemi, kot je naprimer eh, preniska konkurenčnost, eh, delo na črno in pa visoka brezposelnost. In to zavira rast in razvoj v tej državi in na to se je treba resno odzvati. Pomembni je tudi boj proti korupciji, vladavina prava, boj proti organiziranemu kriminalu. Pričakujemo napredek na vseh teh področjih. Zavedati se moramo, da je vse to pogoj za to, da e, bo Kosovo dobilo e, perspektivo in da bodo opustile za seboj nasilje, ki smo ga eh, doživeli v zadnjem času. To je treba hitro zagotoviti, eh, zato da bodo presegli obstoječe težave. Nekatere države pa Kosova še vedno niso priznale. Hvala lepa. Naslednji je gospod Džambacki. Minuta in pol. A, spoštovana predsedajoča, komisar, gospa Lunaček. Zahvaljujem se gospe Lunaček za njeno delo na resoluciji in hvala lepa tudi za njen splošni prispevek k približevanju Kosova Evropski uniji. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci, um, kajti tudi oni so prispevali eh, končnemu besedilu. Za besedilom sem zelo zadovoljen, kajti odražajo številne težave te države in vseboje tudi konstruktivna priporočila. Etnične manjšine so tudi del eh, tega besedila in pozvali smo Kosovo naj zaščitijo in jamčijo pravice eh, vseh, vključno z Bolgari. To smo omenili tudi v pogovoru za delegacijo eh, Kosova. To pa je ena stvar, ki je ne morem čisto podpreti. Vizumska liberalizacija. Jaz in pa uh, moja skupina EKR menimo, da viz ne moramo liberalizirati, preden je država izpolnila vse pogoje. Ne pozabimo, da uh, obstaja tudi balkanski eh, bataljon. Uh, ISIS-a in tu so tudi številni prebivalci Kosova. Kosova mora pospešiti svoje delo, zato da bodo dokazali resničen napredek v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Zato bo naša politična skupina eh, zahtevala glasovanje po delih, kar se tiče vizumske liberalizacije. O tem sem obvestil tudi gospod Lunaček. Še enkrat se zahvaljujem gospe poročevalke in mislim, da bomo z veliko večino sprejeli to resolucijo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala lepa. In kolegas, lande die uit de Europese. Hvala lepa. Imamo eh, države, ki želijo izstopiti iz Evropske unije, so pa tudi države, ki si prizadevajo za to, da bi vstopile. Eh, to je čudoviti svet v Evropi. Gospe Lunaček se zahvaljujem. Dobro smo sodelovali za njo in z vsemi drugimi kolegi rezultat odraža tudi najnovejši razvaj. razvoj. 27. Eh, januarja eh, se je pokazalo, da obe strani želite nadaljevati s pogovorom. V zvezi s tem smo vnesli tudi eh, predlog spremembe. Danes bomo sprejeli zelo pomembno resolucijo. Nekaj tednov potem, ko je bil sprejet se blizijsko pridružitveni sporazum. Dosežen je bil napredek. Pred 15 leti sem stal na meji med Srbijo in Kosovom. In prišlo je do izmenjave študentov, ampak takrat eh, je vladalo veliko sovraštvo. Kosovo si je zelo prizadevalo. Eh, uvedli so tudi vizijo, tudi eh, na področju enakih možnosti za moške in ženske. Seveda pa so tu še problematične zadeve, eh, svoboda medija v boju proti korupciji. Gospa predsedojoča, kot rečeno, sedaj smo panično eh, odreagirali na begunce, ampak otroci beguncev brez svojih starš, eh, so prišli na deset tisoče, eh, je bilo javljenih kot pogrešeni, verjetno so prestali v rokah eh, trgovcev za ljudi. Kosovo je naš partner in zato mu moramo pomagati. Komisija meni, da bodo uvedli vizumsko liberalizacijo, ko bodo vsi pogoji izpolnjeni. Torej, v prihodnosti bomo govorili o tem, ali bomo lahko to državo opredelili kot varna država. Hvala lepa. Gospod Kovso ima eno minuto. Hvala lepa, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Še enkrat se, smo se znašli pred eh, tem eh, mehurčkom eh, evropskega vključevanja, ki nam eksplodira pred našimi očmi. Eh, tu je albanska mafija, ki je terorizirala eh, tudi ljudi v sami eh, deželi. In tu so obtožbe trgovanja z ljudmi, z orožjem in to je bilo že pod tožilko Karla, Karlo Ponte. In eh, dejstvo je, da eh, Kosovo ni članica UNESCO eh, in še drugih organizacij, veliko je tudi držav, ki Kosova še ne priznavajo. In tu so eh, združeni eh, narodi, ki tudi eh, nočejo priznati te države. Potrebno bi bilo vzpostaviti in priti do političnega eh, sporazuma z eh, to državo, vendar se zdi to nespremljivo, kajti. Eh,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 In če si sedaj pogledamo muslimsko večino um, na Kosovem in če uh, nje damo legitimnost, potem bodo temu sledile tudi druge regije v Evropi, ki zasledujejo iste cilje. Še nekaj je pomembno za nas. Uničenje srpske identitete v tej regiji je žalostna resničnost. Pred kratkim je prišlo do napada v Dečani, oziroma so preprečili napad v samostanu Dečani. In tam se razvija tudi radikalno salafistični islam. To vemo, o tem smo že razpravljali v Evropskem parlamentu. In um, tam eh, bodo imeli tudi taborišča za rekrutacijo ekstremistov in to ne more biti v našem interesu. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Sinadinos, ki ima na voljo eno minuto. Je lahko?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 Eh, lahko rečemo, da gre tu za prikrite interese kapitalizma. To, kar eh, potrebujemo, je, da se nekomu, ki ne izpolnjuje kopenhaških kriterijev, ne, eh, ne omogočimo vstopa v Evropsko unijo. In slišali smo albanskega ministerskega predsednika ko je govoril o albanski manjšini, ki naj na Kosovu ne bi bila ustrezno obravnavana. E, tu so primeri sovraštva, potem gre tudi za uporabo in spodbujanje še drugih neželenih elementov. Države članice Evropske unije morajo vedeti, naj se spomnijo, o čem e, teče tu beseda in zato prekinimo e, s tem pristopom in ne omogočimo, da se to zgodi trudila se včlani. Najlepša hvala. S tem smo pri kraju eh, s govorci, ki so govorili v imenu svojih strank. Sedaj pa najprej dajem besedo gospodu Mekalistru za minuto in pol. Gospa, najprej kolegice in kolegi. Od sveta v Solunu 2003 je tako, da ima šest držav Balkana jasno evropsko perspektivo. To, je, to dokazuje tudi podpis stabilizacijsko predržitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Kosovom. Evropski parlament je to ratificiral pred dvemi tedni in to znova potrjuje to evropsko perspektivo. Žal pa je prišlo do eh, razgrajanja na eh, cestah v Prištini in podobe iz, kos, iz kosovskega parlamenta eh, so grozne in so prišle v javnost. Sozilec nima kaj iskati v parlamentu in to ne more biti del delujoče demokracije. Zato bi eh, se morali vlada in opozicija eh, usesti za isto mizo in se pogovoriti o usmeritvi te države. Dovolite še pripombo o pogajanjih s Srbijo. Oba ministerskega predsednika, Mustafa in Vučić imata um, um, um, spoštovanje do zgodovinskega dogovora v Bruslu. Pogajanja niso bile težka. Sedaj pa morata obe strani, Kosovo in Serbija, dogovore izvajati. Pozdravljam eh, poslanko eh, oziroma veleposlanico in pa tudi eh, zahvaljujem se poročevalki za uspešno upravljeno delo. Hvala. Hvala lepa, gospod McAllister. Ali sprejemate modri karton? gospoda, eh, strani gospoda Zanja. Izvolite, gospod Cani, imate besedo za vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Spoštovani, eh, lahko smo opazovali večkrat države, ko se se učlanjevali v Evropsko unijo. Kaj Ali ne menite, da uh, je, po, po, je potrebno, da tudi Kosovo upravi svojo domačo nalogo, kot so jo tudi morale druge države? Jasno je, da ima šest držav Balkana evropsko perspektivo. Leta 2003 so se o tem dogovorili šefe držav in vlad. Vseh šest držav se pomika v smeri Evropske unije, če tudi za različno hitrostjo. In vprašanje priznanja Kosova je vprašanje, ki ga morajo rešiti nacionalne države. 23 držav članic je priznalo eh, Kosovo, pet ne, prihajam iz Nemčije in mi smo priznali Kosovo. Najlepša hvala. Čestitam kolegici Lunaček na izvještu. Uh, eh, Zahvaljujem se za eh, to poročilo, ki dobro osvetljuje prehojeno pot v zadnjem letu in eh, gre za stabilizacijsko pridružitveni sporazum, ki smo ga eh, ratificirali. Nadaljni napredek pa bo odvisen od soglasja vseh političnih, političnih tistih, ki politično sodelujejo, parlament pa mora seveda biti tisto mesto, kjer eh, poteka eh, v eh, glavnem ta razprava. Upam, da se bo preučilo vse okoliščine raznih primerov in da se raznija nasprotovanja čim prej spremenijo v sodelovanje tu eh, je organiziran, organizirani kriminal, potem najrazličnejš, eh, naprimer eh, tudi to, da je ogrožena svoboda medijev. Treba se je zoprstaviti radikalizaciji in ravno tako pravzaprav stremeti po sodelovanju. Potrebno je razmišljati tudi o odpravi vizumov za kosovske državljane in upamo, da bo moč zapeti tudi to eh, poglavje v pogajanjih žal mi je, da ni, bil isti, isto, da ni bilo uporabljeno isto načelo kot v primeru Srbije, eh, tudi glede na možno članstvo Kosova v eh, UNESCO, kajti to bi prav gotovo prispevalo k oblikovanju eh, multi večetične družbe na Kosovem. In upamo lahko, da bo ta sporazum tudi podlaga za številne potrebne reforme reforme. Bilo bi v evropskem duhu, da najmlajša evropska država dobi tudi nedeljeno evropsko podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Ujazdovski. Eno minuto. Eh, Gospa predsednica, kolegice in kolegi, mislim, da da je minister Kondars eh, na kratko pa zelo jasno izrazil vse tisto, kar naj bi se zgodilo med EU in Kosovom. Gre za podporo reformnega procesa, pa tudi zahtevo po takih reformah. Eh, treba je prebivalstvo Kosova približati evropskim standardom. Ljubše bi mi bilo, če bi bilo poročilo eh, bolj skoncentrirano na bistvo, Tu govorim naprimer na izgradnjo demokratičnih struktur države, neodvisnost eh, sodstva, eh, boj proti korupciji in terorizmu. Eh, tu v tem poročilu je preveč ideoloških poudarkov. Včasih je manj, vendarle več. Tako kot kolega Džambaski menim, eh, da moramo biti bolj zadržani pri eh, liberalizaciji brezvizumskega prometa. Hvala, gospa predsedujoča, eh, gospod komisar, gospod minister. Kosovo pred 15 leti in to želim povdariti, kaj ti eh, v teh državah je mnogo teže opraviti demokratične procese in tudi spostaviti demokratske eh, odnose s sosednjimi državami. In eh, Kosovo je zelo pomembno za normalizacijo odnosov s Srbijo na Balkanu, to vpliva tudi na stabilnost in odnose z drugimi državami. Zato mislim, da je, eh, da je podpis tega stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma res potreben. Priznanje Kosova s strani preostalih petih držav Evropske unije in liberalizacija vizumov k temu prav gotovo veliko prispevalo. Stabilizacija in deblokiranje notranjih odnosov v kosovski skupščino. In ob obisku, nedavnem obisku Evropskega parlamenta je bila prisotna tudi opozicija pozicija kosovskega parlamenta. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Bilde, ki ima minuto in pol. Tu eh, gre za zaposlovanje, za varnost in tako eh, dalje. Vse to pa kaže eh, na pretekle neuspehe in vendarle se tu pogovarjamo v, o učlanitvi države, ki ni na, za to usposobljena. In Tu je pet držav eh, člani Španija, Cipr, Grčija, Romunija in Slovaška. Eh, eh, in leta 2015 je pet držav UNESCO odreklo Kosovu, Kosovu status države članice. In eh, če tudi pravite, da prihaja do izmenjave med eh, Kosovom in med Srbijo, pa je eh, tu na primer 225 eh, tisoč izgnanih, eh, o katerih moramo govoriti in danes so tu preganjani ljudje in letiše vedno obstajajo tu na Balkanu. Hkrati je šlo za nov eh, islamist, m, m, islamistični napad, tako da bi bilo eh, potrebno Eh, ponovno razmisliti o tem, kaj ti gre za območje, eh, ki je še vedno eh, na udaru nezakonite trgovine in z vsem dolžnim spoštovanju, ko, je, ko hiša gori, se tu pravzaprav nas tu skrbijo temeli hiše. Tako se zdi. Govornica je bila prekinjena. Gospa Bilde, gospod Jakovčič eh, ima zeleni karton, ga sprejemate. Gospa Bilde, gospod Jakovčič, imate besedo. Gospa Bilde, naj vas vprašam, gospa Bilde, ali menite, kot menim sam, da je bolje eh, voditi realno politiko na Balkanu, ki bo vodila v mir, ne pa k tistim prejšnjim sovraštvom. Eh, eh, in ali pa je bolje ta primer Vučiča, ali ni bolje, da se vodi dialog, kot da ni dialoga. To prav gotovo bolj prispeva k miru, kot pa hujskaška vojna logika. Gospod Bilde. Seveda, strinjam se z vami, da obe državi eh, še naprej, se še naprej vključujete v izmenjavo eh, in da vlada kolikor toliko mirno ozračje, vendar pa so tudi ljudje, ki niso še našli svojega lastnega miru. Gospod Kukan ima sedaj besedo za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljam resolucijo o Kosovu in se za njo zahvaljujem poročevalcu, e, kajti ta sporazum e, vnaša nove razsežnosti v sodelovanje in pozivam Kosovo, da uporablja oziroma izkoristi e, te reforme, kajti tu lahko pozdravimo naprede Kosova na številnih področji. Moramo pa se še bolj osredotočiti na status, na status uh, uh, učlanitve oziroma stopnje integracije zlasti tudi na področju prava in sodstva, kar je izjemno pomembno. Vendar se zdi, da je to nekoliko zanemarjeno v poročilu, če tudi bo kmalo prišlo do izteka Euleksa. In Kosovu, Kosovu eh, dajemo možnost, da se naprej razvija in da raste. Zato jim je potrebno omogočiti, da nadaljujejo z liberalizacijo eh, vizumov, pa da lahko tudi sodelujejo v regionalnih uh, organizacijah. Ne morem si, da ne bi omenil eh, nekaj, kar je bilo omenjeno v uvodu. Z vsem dolžnim spoštovanjem se vsebinsko ne strinjam s tem, kar ste rekli glede implementacije sporazuma. Srbi pravimo, vse morate izvesti in uveljavljati v polni meri. Eh, medtem ko Kosovarjem pravimo, Kosovarjem pravimo, počakajte eh, s tem, tako da tega ne morem sprejeti in bom glasoval proti. In eh, ta zadnja pripomba si je eh, prislužila vprašanje v obliki modrega kartona se strani gospe Lunaček. Ali sprejemate modri karton? Da. Izvolite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 Hvala lepa, Edvard, eh, kolega. Eh, vedno rada sodelujem eh, z vami, če tudi vem, da, vaša, da ga vaša država ne, ne priznava. Vendar tu v, poročili, v tem poročilu, ko je govora o tem poročilu, ni res, da zahtevamo druge, da imamo druge zahteve v okviru tega poročila kot v poročilu, ki se nanaša na Srbijo. Vendar pa gre za za upoštevanje doseženega napredka do avgusta. Prosim, če to upoštevate, to sem želela omeniti. Najlepša hvala. Eh, gospa eh, predsednica, nočem kritizirati vašega predsedovanja, vendar me, zanimam naslednje. Ali je to bil modri karton ali pa ko referat? Če poročevalka dobi več kot pol minute dodatnega časa, eh, potem eh, si želim, da pri modrem kartonu dejansko zastavi vprašanje in eh, nima ko referata, saj na ta način dobiva več časa, kot je to običajno. Ob vsem spoštovanju držimo se predvidenega časa. Hvala lepa. No, zdi se mi, kot eh, da bi me eh, pokarali za način, kako vodim eh, to razpravo. Ali menite, da vsakokrat, ko naprimer poslanec zastavi vprašanje v okviru modrega kartona, Res je, da je modri karton namenjen eh, zastavljanju vprašanj, pa tudi eh, različnim mišljenjem. Naslednja izražanju mišljenja. Gospa Ward je naslednja. Pozdravljam priporočilo eh, kolegice Lunaček glede zaključka tega sporazuma. Na ta način krepimo politični dialog, odpiramo nove oblike sodelovanja in ustvarjamo tudi možnosti za izboljševanje stikov med ljudmi. Državljani in civilna družba morajo biti vključeni v proces implementacije sporazuma in državljani morajo biti tudi informirani o procesu na pregleden način. Eh, državljanske pobude so v srčiki dela na Kosovem. Tu gre za boj proti proti eh, spolnemu nasilju, eh, ki smo mu bili priča eh, med konfliktom. Treba je odkriti množična grodbišča in ponovno zaživeti. Treba je civilni družbi dati možnosti za medkulturno izmenjavo. Potrebno je zagotoviti dialog med ljudmi iz EU in iz Kosova. Treba je zbližati zlasti mlade. Uh, Eh, Kosovo eh, potrebuje obete eh, za prihodnost in mlada generacija v Kosovo je odraščala z Evropsko unijo vizijo in ne smemo jih razočarati. Hvala. Naslednji govornik je gospod Ključuk za eno minuto. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, Kosovo je najmlajša evropska demokracija in mi moramo previdno razpravljati o e, evropski perspektivi. Kosovo je dosegel v preteklem letu precejšen napredek in mi moramo eh, priznati, da se vlada zelo trudi za sprejem zakonodaje o človekovih pravicah, ima konstruktivna pogajanja z eh, Srbijo. Vse to kaže politično voljo do reform in eh, vse to je seveda posledica želje po spremembah. To je ključno tudi za izvajanje stabilizacijskega in pridružitvenega sporazuma. Ni dvoma, eh, da bo politični dialog s Kosovim eh, omogočil iskanje rešitev za boj proti korupciji, svobodo govora. Eh, seveda pa mora sodelovati tudi civilna družba. Napredek Kosova je zelo pomemben za Balkan, za Evropo in te argumente morajo upoštevati tiste države članice, ki še vedno niso priznale neodvisnosti Kosova. Integracija Zahodnega Balkana je garancija za stabilnost. Gospod Plenković, najlepša hvala, gospa eh, predsednica, gospod komisar. Najprej se zahvaljujem kolegici Lunaček kakovostnemu poročilu o napredku. To mora biti spodbuda za nadaljni napredek Kosova na evropski poti in eh, to podpiramo tudi mi. Eh, eh, podpiram ratifikacijo stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma. Meni je tudi zelo žal, da Kosovo ni postal član UNESCO. Pomembno je izpostaviti napredek eh, odnosov s Srbijo, treba je izvajati vse podpisane sporazume, nadaljevati dialog eh, s Srbijo. Vse to je podlaga za normalizacijo odnosov in prepričan sem, da se bo razrešilo tudi vprašanje izgonulih oseb. Kosova je edina država eh, na tem delu Evrope, katere državljane potrebujejo vizume za potovanja v EU. In Eh, to je treba odpraviti, na ta način se bo zmanjšal tudi eh, pritisk nezakonitih migracij. Potreben je tudi ustrezen eh, izvajanje sporazuma, ki omogoča sodelovanje Kosovo v programih Evropske unije. Eh, prepričan sem da se bodo tudi oblasti na kosovu trudile za dosego eh, demokratskih standardov v institucijah hvala lepa naslednji govornik je eh, gospod viotti za eno minuto hvala lepa gospa predsednica tudi jaz se zahvaljujem kolegici lunacek za odlično delo ki ga je opravila kolegica lunacek in njena ekipa seveda Eh, stabilizacijsko pridružitveni sporazum eh, naj bi kmalu eh, začel veljati. To je zelo pomemben korak za Kosovo, tudi za reforme in okrepljeno sodelovanje s to državo kosovski državljani pa si želijo še nečesa drugega eh, in sicer želijo vizumsko liberalizacijo, želijo potovati v šengenski prostor v naše države in o tem moramo danes spregovoriti. Eh, Kosovo je edina država na Balkanu, ki še nima eh, liberalizacije vizumov. Eh, ko so imeli jugoslovanski potni list, je bila situacija za njih posem drugačna. Kosovo mora storiti še eh, marsikaj na področju pravne države, boja proti korupciji in naloga parlamenta je, da zagotavlja, eh, da kosovsko prebivalstvo dobi pravice in da tudi Kosovo izvaja reforme. Hvala lepa, naslednji gospod Tokeš za eno minuto. Zanem, Najlepša hvala, gospa predsednica. Za mlado državo Kosovo je to neverjeten napredek, da je prišlo do podpisa stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma z EU oktobra lani. Podpora Evropske skupnosti pa seveda še ne pomeni, da smo povsem eh, zadovoljni z napredkom te nekdanje jugoslovanske države pet eh, preostalih eh, eh, držav članic Evropske unije mora še priznati Kosovo in Srbija mora normalizirati odnose s Kosovom. Hkrati pa moramo od nove Alba, eh, eh, države eh, pričakovati, da sprejme evropske standarde, da se bori proti korupciji in nasilju. Eh, Eh, nova vlada mora srpski manjšini dati pravice, ki jih eh, je tudi upravičeno zahtevala. Na poti v evropsko integracijo eh, Srbije in Kosova se morata državi zanašati ena na drugo in ali bosta v Evropske unije odvisna od vzajemne podpore teh dveh držav. Eh, hvala lepa, gospod pa Mikens. Eh, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Eh, od eh, enostranske deklaracije neodvisnosti v začetku leta 2008 je Evropska unija skoraj da takoj začela proces integracije Kosova v Evropsko unijo. To seveda tudi pomeni, da je postala glavna posrednica med Beogradom in Prištino. Pomembno je seveda zagotavljati spoštovanje demokracije, svobode govora, medijev, dobrega upravljanja. Eh, to je nujno potrebno. Drugič, eh, Kosovo in Srbija eh, morata skrbeti za mir in sodelovanje. In, tu gre pravzaprav eh, seveda tudi za odnose, eh, ki so eh, moteni zaradi tega, ker je prišlo do izgube zgodovinske zibelke. In mi vemo, da pet držav članic Evropske unije še vedno ni priznalo Kosova. Upamo, da bo to storila. Gospod Peterle, prosim. Spoštovani gospod predsednik, gospod komisar, dragi kolegi. E, kosovo je moralo premagati notranje in zunanje ovire da je s sklenitvijo stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma naredilo zelo pomemben korak naprej v smeri polne evropske perspektive. tega sem vesel in k temu kosovu tudi čestitam poročevalki kolegici lunacek pa čestitam za še eno odlično poročilo. kar zadeva nadaljevanje pristopnega procesa je jasno da bo izgradnja odnosov s srbijo še naprej igrala pomembno vlogo ne vidim boljše podlage za napredek v smeri trajnega sožitja znotraj kosovega ali med obema državama kot so evropska načela spoštovanja dostojanstva različnih identitet in sprave. v tej zvezi posebej pozdravljam prizadevanja in dosežke komisarja hahna in podpredsednice visoke predstavnice gospe mogherinijeve hkrati pa priporočam visoko pozornost do vprašanja viz kar bi bilo treba kmalu rešiti. hvala parliamentarit. naslednji je gospod eh, assis eh, gospa predsednica eh, torej s kosovskimi oblastmi se sedaj pogajamo gre za mir in bratstvo v evropi srbijo tudi treba integrirati duh evropskega projekta še živi. In seveda je treba prevzeti tudi odgovornost. Potreben je dialog na najvišji ravni za spodbujanje pogovorov vzajemno je treba zagotavljati priznavanje spričeval. Eh, to je samo nekaj primerov, pot je še dolga. Eh, Kosovo se ne sme udajati iluzijam, tam je velika brezposelnost, mnogi zapuščajo državo. Eh, mi pozdravljamo stabilizacijsko pridružitveni sporazum, ki izboljšuje življenjske pogoje za prebivalstvo Kosova in omogoča približevanje evropskim vrednotam. S tem smo končali seznam govornikov, prehajamo v prosto razpravo, seznam je dolg, eh, vendar se bomo držali petih eh, predvidenih minut. Gospa Šujca kot prva najlepša hvala gospa eh, predsednica eh, hvala lepa gospe lunaček za kakovostno poročilo hvala lepa gospe mogherini in gospodu hanu ki sta bistveno prispevala eh, k temu da ni samo poročilo napredno, temveč tudi situacija. E, torej prihaja do napredka e, na Kosovo, to privede do stabilizacije celotnega balkona. Najpomembnejši pogoj za stabilizacijo so seveda odnosi s Srbijo in tu je treba narediti pomemben korak pomiritvi. Marsika je že narejenega, vendar je treba še ustrajati. Eh, vizumska liberalizacija je tudi zelo pomembna eh, in stabilizacijsko-pridržitveni sporazum je tudi eden izmed pomembnih korakov. Pomembni so odnosi med eh, oblastjo in opozicijo. To je težko, da, da Kosovo ni uspelo postati član UNESCO in škoda je, da se izkorišča ta situacija in da se pravzaprav tu pritiska na Kosovo, Eh, pet držav članic eh, bi pa moralo počasi razmisliti o tem, da priznajo neodvisnost Kosova. Hvala lepa, gospod Marjas. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Kosovo je rezultat vojaških intervencij tudi strani Evropske unije. Ta psevdo država eh, Kosovo je enostransko razglasila neodvisnost eh, in moram reči, v poročilu Sveta Evrope je eh, nekdani predsednik te psevdo države obdolžen, da je nezakonito trgoval s človeškimi organi. Kristijani na Kosovo morajo trpeti in Kosovo je na seznamu desetih držav z največjim odstotkom ljudi, ki eh, imajo opravka s eh, tako imenovano islamsko državo. Nacionalistično gibanje zahteva združitev z Albanijo in to gibanje je zelo močno. To seveda tudi pomeni, da gre tu eh, za kvazi državo. In uh, večina držav eh, članic Evropske unije tega ne bi smela priznati. Hvala. Zahodno balkanske države uh, so uh, pomembne. Eh, Evropska unija ni celovita enota. Kosovo bi moral biti del celotnega eh, procesa. Eh, marsikaj pa je treba še postoriti. Če bo Kosovo vse to uresničil, bo preostalih pet držav priznalo Kosovo. Loči Kosova od Srbije ni bil naravni razvoj, ravno nasprotno. Regionalna autonomija je zmanjševala napetosti med etničnimi eh, skupnostmi in je prispevala k miru. Eh, primer Kosova je eh, primer za to, eh, kaj se lahko zgodi, ko manjšinam ne posvojčajo dovolj pozornosti. Eh, to je predseden nevarnosti secesije. Ja e, gospa predsednica imam prošnjo predhodna e, predsedujoča e, mi je dopustila modri karton mene sedaj zanima ali bi lahko gospod simulovič selimovič namesto mene govoril v imenu alde v tem postopku proste razprave gospod selimovič Eh, hvala lepa tudi eh, kolegom. približevanje kosova k evropski uniji pozdravljamo s tem se eh, končuje čas dobe in doba konfliktov in vojne in upam da se približuje dobra prihodnost kosova zato je pa seveda treba hitro uresničiti reforme, rešiti vprašanje srpske manjšine, potrebno je priznanje Kosova in normalizacija odnosov s Kosovim. E, to je namreč pogoj tudi za približevanje Srbije Evropske unije. Kosovo pa mora razrešiti vprašanje srpske manjšine. Mi ne moremo dopustiti, da iskrenih prizadevanj legitimno izvoljene vlade spodkopavajo prizadevanja opozicije. Tu mora komisija tudi razposlati jasne eh, signale. Gospod Šoltes, prosim. Eh, mir Mrama, hvala za besedo. Eh, tudi sam bi se zahvalil gospe Lunaček za izvrstno pripravljeno eh, poročilo. Torej, Kosovo je ena najmlajših demokracij in država z eno najmlajših tudi populacij in tudi na nas je da jim omogočimo da kosovo postane normalna demokratično eh, razvita država kjer seveda ne bo prišlo do tega da bi eh, množične migracije seveda slabile potem tudi perspektivo kosova. je pa seveda še ogromno za storit tu so pomembne strukturne spremembe tudi vprašanje eh, kriminala korupcije vprašanje ureditve sodstva nadzornih inštitucij eh, javnih financ in transparentnosti porabe tudi kontrole nad porabo javnimi financami tudi regijski razvoj in pa eh, medsosedsko sodelovanje tudi srbije. zdi se mi pa pomembno seveda da se pusti dopusti kosovo vključitev tudi v različne mednarodne organizacije na kar je bilo eh, opozorjeno od seveda nogometa do evrovizije in pa seveda tudi unesca. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, eh, torej, tu je šlo za načelo samo odločanja. Slišal sem, kako Evropska unija spoštuje načelo Eh, suverenih meja. Torej, Evropska unija stalno krši svoja pravila, eh, ko cilj posvečuje sredstvo. Združeni narodi ne priznavajo eh, Kosova in tudi ne kot državo ko kandidatko. Sedaj je dogovor med Srbijo in Kosovim na mizi. Potrebno je razrešiti Eh, vprašanje srbskih eh, občin v Kosovo. Eh, in bojim se, da je vse to neokolonialistična agenda Evropske unije. Gospod Polčak, ga ni v dvorani. Gospod Obermajer, ki je zadnji govorec. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da moramo odkrito dati dejstva na mizo. 200 džihadistov na en milijon prebivalcev na Kosovo, s tem je eh, tu največja gostota v Evropi in eh, presega celo Libijo. Eh, hardcore islamisti iz Saudske Arabije so tam in eh, Kosovo je zelo oddaljen od evropskega eh, posvetnega islama, ki smo ga poznali v preteklosti. Kosovo bi lahko postala prva islamska država Evropske unije, hkrati je to tudi eh, križišče organiziranega kriminala. Torej politični, gospodarsko-politični razlogi ne govorijo v prid pridružitve države. E, torej naši državljani ne želijo širitve Evropske unije, predvsem pa ne želijo islamistične države v EU. Bojim se, da tu zopet e, čaka neka temperana bomba. Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek proste razprave, catch-the-eye. Besedo pa dobi eh, komisar eh, Han za to, da predstavi zaključke. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Mislim, da je večini v Evropskem parlamentu jasno, da moramo Zahodni Balkan posebno integrirati v Evropsko unijo. Sprava, stabilizacija morata isti v roko z roki, treba je zagotoviti gospodarski razvoj in negotovost lahko odpihnemo samo, če bomo državo vključili, če bo država imela evropsko perspektivo. Tudi iz strateškega in varnostnega vidika si ne morem predstavljati, da bi imeli črno lukno na Zahodnem Balkanu, kjer ne bi bilo evropskih pravil vladavine prava in pa evropskega prava. In verjetno bi imelo to še mnogo slabše posledice. Delati moramo torej na razvoju teh držav, tu ni nobenega dvoma. Seveda nismo tam, kjer bi si želeli ampak mislim, da je to nujen proces. In povdariti je treba postopek proces in seveda potrebujemo pogajanja. To države treba podpreti eh, na gospodarskem področju, na socialnem področju, države treba približati Evropski uniji. Za Kosovo je zelo pomemben ta stabilizacijsko pridružitveni sporazum, to je najbolj primeren inštrument eh, za to, da um, to zagotovimo. Sedaj je pomembno izvajanje tega sporazuma in lahko samo pozivam vse politične sile na Kosovem, da se posvetijo tej nalogi. Pri vsem razumevanju za politična razhajanja, tega smo vsi vajeni tudi v Evropskem parlamentu, Eh, zasledujejo skupen nacionalni cilj in evropska perspektiva bi morala um, združevati večino političnih predstavnikov na Kosovem. In zato pozivam odgovorne na Kosovem naj uh, eh, sedajo za isto mizo, naj se posvetijo razpravam in naj Eh, vzpostavijo politično usmeritev v interesu države in da naj se odpovedo vse obliki nasilja. Evropska komisija se bo še naprej prizadevala v okviru svojih možnosti za to, da bi Kosovo uh, dali evropsko perspektivo, vizumsko liberalizacijo. Ste že omenili okrepitev vladavine prava, izboljšanje poslovnega okolja. Kosovo več kot eno tretjino dohodkov dobiva iz carin, v Evropi brez carin. In eh, zato to, se ta, to ne more nadaljevati. Eh, sedaj je treba eh, začeti s prestrukturiranjem, tako da bodo izpolneni pogoji. Na Kosovem eh, vlada tudi visoka brezposelnost, tudi to je treba rešiti. Vse to so pomembni ukrepi. Um, in prispevati je treba k temu, da bomo vzpostavili mir in pa perspektivo za Evropsko unijo, zato da bodo ti ljudje ostali v svojih regiji in da ne bodo prisiljeni k temu, da eh, imigrirajo eh, nekam drugam v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa eh, minister, vi dobite besedo za sklep te razprave v imenu sveta. Izvolite, minister Künders. Thank you. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Najprej bi se rad iskreno zahvalil poročevalke gospe Lunaček za njeno zelo pomembno eh, delo eh, na tej zelo pomembni regiji. Kosova ima dolgo zgodovino eh, za veliko nasilja. Nekateri ste to omenili danes popovdne. Pa In res je, če si pogledate položaj od leta 1999, beležimo velik napredek in treba ga je še okrepiti. Včasih je to ciklično, gre gor in doli, ampak Evropska unija bo še naprej podpirala Kosovo preko svoje prisotnosti na kraju samem. Seveda pa preko odgovornosti za napredek v dialogu z inštitucijami, z političnimi vodji in pa z civilno družbo. Reforme so ključnega pomena in zahtevale bodo na eh, to, da bodo politični vodje izvajali reforme v interesu državljanov. Eh, bistvenega pomena so reforme v smislu Evropske unije, ne samo zato, da bi zadovoljili Evropsko unijo, to je namreč tudi v interesu Kosova samega. Kar se tiče politične krize, seveda spremljamo položaj z veliko zaskrbljenostjo. Številni med nami jasno smo povedali, da nasilje za politične namene ni spremljivo in pozvali smo vse strani, da se morajo. Uh, izpostaviti izzivom, ampak seveda preko političnega dialoga. Gospa poročevalka je omenila tudi Kosovsko ustavno sodišče. Vsi vemo, je dejalo, da je treba vzpostaviti društvo eh, občin za srbsko večino, to je skladno za ustavo, sedaj bo bistvenega pomena to, da se sedaj izdela statut eh, tega združenja in da se nadaljuje z dialogom. Govorili ste tudi o evropskih aspiracijah prebivalstva, nekateri eh, zlasti predstavniki se tega dela Evropskega parlamenta, ste eh, uporabili tudi proti islamistični jezik in mislim, da to sploh ni povezano z današnjo temo. Predstavljam svet in res bi vas rad pozval k temu, da se držite teme, o kateri danes razpravljamo in da eh, niste diskriminatorni. Priznavamo tudi, da je vizumska liberalizacija postopek, ki temeli na pogojih. Seveda upamo, da bo možna. In kot je dejala gospa Lunaček, eh, zabeležili smo napredek, ki pa ni zadovoljiv. In sedaj eh, mora Kosovo storiti več. Seveda je to v interesu mladih kosovčanov, ki želijo potovati, viza tukaj pomaga, ampak eh, komisar Han je dejal, da se je treba boriti proti um, organiziranemu kriminalu, proti korupciji, da je treba zagotoviti neodvisno sodstvo in da so to zelo pomembni elementi pri tem in to so pogoji, torej politika temelji na pogojih. Še naprej bomo podpirali reformne prizadevanja Kosova, finančno um, uh, bomo podpirali uh, Kosovo tudi sa strokovnim znanjem preko Euleksa in če bo Kosovo um, izpolnevalo pogoje, potem bomo tudi mi izvajali naše obveznosti. In na koncu bo to pomenilo, da bodo kosovčani lahko svobodno potovali, kot to velja za vse druge evropejce. Ob koncu bi rad še enkrat povdaril, kako pomembno je to, da začne delovati sporazum po odobritvi Evropskega parlamenta. Mora svet sprejeti odločitev o zaključku, to je načrtovano za 12. februar. Sporazum pa bo začel delovati prvi dan drugega meseca, potem, ko bodo vsi postopki zaključeni in To bi bilo možno torej 1. aprila ali pa 1. maja. Hvala lepa, gospa predsedojoča. You, Hvala lepa, gospod minister. S tem smo zaključili sa to razpravo. Sprejela sem eno.